ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto poročilo Šolc. Tarifna obravnava za uvoz blaga iz Ekvadorja. Ravno tako glasujemo eh, poimensko. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo DEPRE, sprostitev varnostne rezerve v letu 2014. Glasujemo o celotnem poročilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprijeto. Poročilo DEPRE, predlog spremembe proračuna številka 3 za leto 2014, glasujemo poimensko. O celotnem poročilu glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Še eno poročilo DEPRE, predlog spremembe proračuna številka 4 za leto 2014. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Poročilo Šulin. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije. Poplave v Italiji, potresi v Grčiji, žlet v Sloveniji, žlet in poplave na Hrvaškem. Glasujemo o celotnem poročilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. poročilo DEPRE, predlog spremembe proračuna številka 5.2014. Glasujemo uh, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Poročilo DEPRE, predlog spremembe proračuna številka 6 za 2014. Glasujemo o celotnem poročilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Poročilo Fernandeš. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bulgariji. Glasujemo o celotnem poročilu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto poročilo DPRI, predlog spremembe proračuna številka 7 2014. Glasujemo o celotnem poročilu poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Depre, predlog spremembe proračuna številka 8 skozi 2014. Glasujemo o celotnem poročilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Poročilo Depre Levandovski, lastna sredstva Unije, prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprijeto. Poročilo Muresan. Uporaba sredstev solidarnostnega sklada Evropske unije regije, ki so jih prizadele nesreče. Glasujemo o celotnem poročilu poimensko. Um, potrebujemo kvalificirano večino dveh tretjin um, oddanih glasov. Glasujmo. Konec glasovanja. Kvalificirana večina je dosežena, torej je poročilo Muresan sprejeto. Poročilo Gardija Saval Rubial, uporaba inštrume, inštrumenta prilagodljivosti, financiranje programov strukturnih skladov na Cipru. Tudi tukaj potrebujemo kvalificirano večino, več kot dve tretjini izra, eh, oddanih glasov. Glasujemo. Konec glasovanja. Večina je dosežena, poročilo je sprejeto. Nadaljujemo nov predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2015. E, najprej rubrika 1, predlog spremembe številka 1 za, proti, vzdržani, od, zavrženo. E, predlog spremembe številka 2, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe se zavrne. Predlog spremembe številka 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma številka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 4. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe se zavrne. Predlog spremembe številka 5. Glasujemo po imensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 10. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 11. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 12. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 6. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 7. Kdo je za? Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 8. Za? Proti? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 16. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 15. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 14 poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo s poročilom Gardija Saval Rubial Holmajer nov splošni proračun Evropske unije za leto 2015. Eh, amandma številka 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 6 za, proti, vzdržani. Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 7. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 9. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 10. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Amadma številka 10. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 22, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 11, eh, po odstavku 4, v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma številka 12. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Po petem odstavku. Amandma številka 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma številka 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Amadma številka 13. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amadma številka 14. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amadma številka 15. Po šestem odstavku. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amadma številka 16. Za. Proti. Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. Amandma številka 17 je bil umaknjen, zdaj pa po desetem odstavku amandma 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Po enajstem odstavku amandma številka 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Po 12. odstavku mandma 21 glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Amandma se zavrne po 14. odstavku. Predlog spremembe 24 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 25. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amandma 26. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 27. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Po 15. odstavku amandma 23 glasujemo poimensko. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Po 15. odstavku amandma številka 1 za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 28. Sa. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Amendma 29. Po 16. odstavku poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod Matijas, imate postopkovno vprašanje. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Jaz bi želela samo nekaj pojasniti. Namreč, ko sem videla glasovalni seznam, sem videla, da predloga spremembe številka 30 niste ste sprejeli za glasovanje. Zato sprašujem, zakaj ni bil dopusten, zakaj ni bil sprejet. Potem, ko smo že glasovali o spremembi proračuna za leto 2014 in ko smo um, želeli kot poslanci dodati Eh, upoštevati to eh, solidarnostno takso v višini sedem odstotkov pri izračunu plač. To smo že upoštevali pri spremembi proračuna za leto 2014 in zato ne vem, zakaj je bil ta predlog spremembe nesprejemljiv. Hvala. Onorevole, questo emendamento è stato presentato. Spoštovana, ta predlog spremembe je bil večkrat že podan v preteklosti in je bil vsakič nespremljiv, nedopusten. Tako da zdaj nadaljujemo z predlogom spremembe številka 31, glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32 po odstavku 19 glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33. Glasuje se poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Po 20. odstavku predlog spremembe 34 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 35 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o celotni resoluciji za, proti, vzdržani, sprejeto. Rezultat je jasen. Če želite, da preverimo, bomo preverili. konec glasovanja. Kot vidite, je z veliko večino sprijeto. E, besedo dobi predsednik odbora za proračun, gospod Artuj. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, zadovoljen sem s pravkar opravljenim glasovanjem, namreč v tem zelo napetem kontekstu eh, dajemo Uniji tisti proračun, ki ga potrebuje. In zato se zahvaljujem vsem tistim, ki ste prispevali k dosegi dogovora v trialogu. Želim se zahvaliti italijanskemu predsedstvu, gospe podpredsednici Evropske komisije, gospe Georgijevi, eh, poročevalcem ter eh, članom odbora za proračun in vsakemu izmed vas, dragi kolegi. Želel bi se tudi zahvaliti predsedniku Evropskega parlamenta, saj sem v njegovem imenu predsedoval delega delegaciji v spravnem postopku. To glasovanje nas lahko navdaja z optimizmom in z zaupanjem in sicer to pomeni, da bomo lahko že od začetka leta 2015 v perspektivi revizije večletnega finančnega okvira lahko ohranili uh, razpoložljiva sredstva ter eh, avtoriteto Evropske unije. Poleg tega tudi nestrpno pričakujemo spremembo proračuna, s katero bomo lahko odprli pot za naložbeni načrt v večini več kot 300 milijard. Pričakujemo seveda sklepe Eh, skupine na visoki ravni o lastnih sredstvih, ki predseduje gospod Dragi. Odbor za proračun bo bdel nad tem, da bo vsak od naših izdatkov prispeval k pravi dodatni vrednosti Evropske unije in da bo zagotavljal konkurenčnost in eh, možnosti za konkurenčnost in za zaposlovanje. Vsem želim srečen Božič. Hvala, gospod Artvi. Tudi mi vam želimo uh, srečen Božič in vse dobro v novem letu. Ali želite besedo v imenu sveta, gospod? Dela Vedova. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci, spoštovana gospa komisarka Georgijeva, želel bi samo povedati, da je svet zadovoljen s tem, da je Evropski parlament potrdil dogovor, ki je bil dosežen v trialogu 8. decembra 2014 v zvezi z proračunom za leto 2015, pa tudi spremembe proračuna za leto 2014 so zdaj uradno sprejete in zato želim eh, ob tej priložnosti še enkrat izreči zahvalo predsedniku odbora za proračun gospodu Arčvi pa um, tudi poročevalcem uh, Garcia Sabal, gospe Holmajer in gospodu Dupre. Uh, tako je celoten proračunski postopek uh, potekal tako, da je pripeljal do sedanjega uspešnega zaključka. Zato vsem čestitke uh, tudi v prihajajočih praznikih. Hvala lepa. Hvala, gospod Della Vedova. Evropski parlament je brez predlogov sprememb sprejel eh, stališče mm, sveta v zvezi s eh, osnutkom proračuna, ki ga je pripravila komisija. Eh, postopek sprejetja proračuna je bil izpeljan v skladu s 314. členom pogodbe o delovanju Evropske unije. In tako izjavljam, da je proračun za leto 2015 dokončno sprejet. Passiamo alla proposta di risoluzione della Commissione per i trasporti e il turismo sulla classificazione. Nadaljujemo z uredbo komisije o prometu. Po tretjem odstavku glasujemo o predlogu spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo se zavrne. No, a vidite, da dobro vidim. Potem pa imamo po uvodni izjavi zelo dolg predlog spremembe številka 2. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 4 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 5 po uvodni, uvodne izjave L. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po uvodni izjavi M, predlog spremem B6. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Vzdržani? potrebujemo kvalificirano večino. Konec glasovanja. Sprejeto s kvalificirano večino. Predlog um, v v zvezi s kakovostjo motornega benzina in dizelskega goriva. Tudi tukaj glasujemo o celotni resoluciji, potrebujemo kvalificirano večino, poimensko glasujemo, glasujmo. Konec glasovanja. V bistvu ne, nimamo večine. Nimamo večine. 337 glasov za proti 325 glasovom proti, torej ni sprijeto. Načrt za završke za Balsko morje. E, avtor gospod Grobalski ima besedo za minuto v zvezi s to resolucijo panie przewodniczący! szanowni państwo! rezolucja poprawia akt. hvala predsedujoči. resolucija popravlja delegirani akt z zavrnitvijo velikosti tu imamo do petintrideset centimetrov to je zavrnjeno in sedaj bo to še vedno osemintrideset centimetrov. v delegiranem aktu je šlo za nekaj kar je proti zaščiti vrst ne moremo zaščititi vrste, če povečamo velikost. Kajti, če odstranimo mlade ribe, potem ne moremo zaščititi okolja. Zaradi tega, ker je vse manj trske v Baljskem morju, je to problematično in še vedno želite zmanjšati velikost rib. Prosim, da podprete mojo resolucijo. Grazie, Hvala lepa. Glasujemo o celotni resoluciji. Poimensko potrebujemo kvalificirano večino. Glasujemo. La votazione è... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo s predlogom resolucije skupine Zeleni in um, EFA v zvezi z opravljanjem dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja. Tudi tukaj potrebujemo kvalificirano večino, večino poimensko glasovanje. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog resolucije odbora za civilne svoboščine, pravico in notranje zadeve o obnovi strategije notranje varnosti za Evropsko unijo. Predlog spremembe številka 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Po uh, drugem odstavku amandma 4. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Po drugem odstavku amandma številka 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti odstavek amandma številka 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, sedmi, eh, amandma številka 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. Amedma številka 8. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amedma številka 9. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Po uvodni izjavi C. Amedma 1. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zavrnjeno. uvodna izjava D, amandma 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o celotni resoluciji. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Nadaljujemo. Predlog skupne resolucije petih političnih skupin. Priznanje palestinske države. Hvala, predsednik. Ja že dolgo podpiram priznanje druge islamske države, Somalilanda. 3. septembra letos sem pisal Evropski komisiji pisno vprašanje. Prosim, poslušajte me, poslušajte me, poslanec, poslušajte me. Poslanec, prosim. Pasiamo. No, ne, um- non è un point of order per favore passiamo alla votazione. oprostite to ni postopkovno vprašanje nadaljujemo z glasovanjem glasujemo o predlogu skupne resolucije petih političnih skupin prosim sedite predlog skupne resolucije petih skupin to ni postopkovno vprašanje nobenega predloga era una dichiarazione. No, potem pa nam povejte, katera je ta vaša točka, v zvezi s katero točko dnevnega reda se oglašate. Kolegi, mogoče se lahko strinjamo o številnem, ampak prosim, gre za postopkovno vprašanje. In katero je to vprašanje? Gospod predsednik. sento bene state calmi perché ci sento bene grazie Lepo prosim, da ste mirnejši, zato ker zaenkrat še dobro slišim. Na srečo. To je pomembno vprašanje. V redu. Poslal sem pisno vprašanje glede druge islamske države, Somalilenda. Poslušajte me, prosim. Komisija je odgovorila 4. oktobra 2014. In odgovoru je pisalo, da Evropska unija nima pristojnosti, da bi priznala držav, le posamične države članice lahko to storijo. Tako da, gospod predsednik, prosim, da razveljavite to. Bene, pasiamo. Passiamo al voto, passiamo al voto, passiamo al voto della proposta di risoluzione comune di cinque gruppi. V redu, nadaljujemo z glasovanjem o skupnem predlogu resolucije petih političnih skupin. Glede na to, da se vsi zelo dobro slišamo, mislim, da je to jasno, to pri tej točki na dnevnem redu ni eh, sprejemljivo. Zdaj glasujemo o temu predlogu resolucije. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta je resolucija. Ha chiesto la parola, ha chiesto la parola onorevole Weber. Gospod Weber je prosil za besedo. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, ker se vsi zavedamo, kako zelo pomembna je ta zadeva, bi se rad zahvalil vsem preostalim političnim skupinam. Danes smo se smo sprejeli zelo pomembno odločitev, želimo priznati Palestino in pa si želimo tudi rešitev, ki bi vključevala dve državi. Danes smo s kolegi skupaj pokazali, da je treba priznati Palestino po mirovnih pogajanjih in Danes mislim, da smo se res pravidno odločili. Najlepša hvala vsem skupaj. Gospod Pitela. Nakratko. Predsedujoči. Tudi jaz sem mnenja, da je današnji dan zgodovinski dan in da je celoten parlament zelo pomembno izglasoval to resolucijo, zato da bomo lahko zagotovili svobodna pogajanja med ekstremisti in med eh, tistimi, ki se zauzemajo za neodvisnost. Naša skupina se je pogajala um, potrpežljivo in strastno in to je politična zmaga ne samo enega dela Evropskega parlamenta, ampak celotnega Evropskega parlamenta, to je zmaga za mir. Herr Präsident, auch ich möchte Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi rada povdarila, da je tudi moja politična skupina trdo delala tedne in tedne za to, da smo se odločili z glasovanjem, da bomo podprli priznanje Palestine, čeprav nam je težko pri srcu, da je to priznanje pogojeno z mirovnim procesom. Za nas eh, je to problematično, to se nam ne zdi dobro. Mi mislimo, da je priznanje palestinske države pogoj za mirovna pogajanja in ne obratno. Gospod Verhofštev. Ja, ja, predsednik, najprej hvala tistim, ki so sodelovali za to, da je bila ta resolucija sprejeta s tako veliko večino. Več kot 500 poslancev je glasovalo za to. Sedaj ni pravi trenutek za to, da bi imeli posamične interpretacije te resolucije. Kaj pa je pomembno? Pomembno je, da je ta parlament končno zauzel stališče in da je jasno poslal signal zunanjemu svetu. Evropa je ponovno v igri pri tako pomembni zadevi. In drugo, drugo, kar je pomembno, najpomembnejši pomen te resolucije je, da imamo jasen mandat, gospe Grini, ki bo šla naprej s tem. To potrebuje, zato da bo lahko delala. Okay. kolegice in kolegi tudi v imenu moje politične skupine bi rada dejala da je šlo za zelo eh, resen postopek pred glasovanjem dokler nismo dosegli kompromisa torej dosegli smo zelo veliko kajti prej smo samo opravljali simbolne korake, če bomo resnično dosegli, da bo gospa Mogherini sledila tem našim željam, potem ne bo prišlo do ideoloških konfliktov. Gospod Weber, mislim, da se morava na štiri oči pogovoriti o vašem prispevku, zato da bomo enotno delovali in podprli gospo mogherini v naslednjih tednih. nismo odprli zdaj razprave o tem glasovanju besedo imajo samo predsedniki političnih skupin. Be, saj pravim to ni odprta razprava zato dobijo besedo samo vodje političnih skupin zdaj gospod farage izvolite. Gospod predsednik, spoh ni pomembno, kaj kdo meni o palestinsko-izraelskem vprašanju. Ne gre za to. Gospod predsednik, predsednik, imenujete se parlament in ste parlament, potem pa to pomeni, da morate verjeti v pravila in vladavino prava. Kolega, ki so ga tu pozivali naj se usede, tisti, ki se sedaj oglašajo, gospod predsednik, vi ste ga povsem zanemarili in pred nekaj tedni je pisal komisijo o priznanju Somalilanda in rekli so mu, da Evropska komisija nima pooblastil ali pravic, da prizna novo državo. Tako da smo poslali zahtevo, da bi to bilo nedopustno in to mora veljati. Prosim, ali boste sedaj razsodili o tem, prosim, da razveljavimo to glasovanje. Ne moramo reči gospe Mogorini naj nadaljuje z delom ko pa evropska komisija kot je sama rekla nima pooblastil na tem področju Kalem. gospod Kalem Thank you very much. Hvala lepa. Moja skupina kot številne skupine je tudi povezana s to razpravo o tej temi. In ne glede na osebne občutke o priznanju Palestine, so mnogi menili, da države članice morajo priznati Palestino, ne parlament, ne Evropska unija. Ampak sedaj smo to izglasovali in če želimo doseči dogoročni vzdržni mir, potem morajo vse strani v tem konfliktu odigrati svojo vlogo. Fatah mora rešiti korupcijo, Hamas se mora odreči terorizmu, Izraelci morajo skupaj z Netanjahom biti javni. Jasni, tako da bodo spoštovali meje iz leta 67 pri nasilbinah. In potem bomo lahko šli naprej k vzdržnemu miru lahko bomo imeli dve državi. Eh, Hvala. Besedilo ni zakonodajne narave, to je politični dokument, ki pa podpira dejavnost, ki jo opravljajo nekatere države članice. Kot tak je ta dokument povsem spremljiv. Zdaj nadaljujemo k predlogu resolucije, ki ga je podala politična skupina ALDE o jeklarskem sektorju Evropske unije. Glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj gremo k skupni resoluciji treh političnih skupin po naslovu amandma 23 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Po prvem odstavku imamo ustni predlog spremembe gospod Damato. Gospa Damato, imate besedo. Ja, hvala, predsedujoči. Prosim, kolege, da iz 15. odstavka eh, črtate navedbo mesta Taranto ki naj bi, glede na to, da je to najbolj onesnaženo mesto v Evropo, ki še naprej krši okoljske predpise in eh, slabša situacijo v svoji regiji. To je obrat, ki je z okoljskega vidika nesprejemljiv, ki ga je Evropska komisija že. Um, prijavila, ki je že vključen v številne sodne procese in ki bi moral veliko narediti za to, da bi prispeval k izboljšanju eh, situacije v regiji, ki jo je poslabšal. Je kdo za ta predlog, ustni predlog spremembe? Torej, več Več kot 40 poslancev je proti uh, vašemu ustnemu predlogu spremembe, gospod Damato, torej bomo glasovali o tem amandmaju v njegovi izvorni obliki. Prvi del. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? To bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Tretji del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Amandma številka 36. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma številka 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 37. Amandma 37 glasovanje je poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 38, deveti odstavek, glasujemo v dveh delih. Prvi del, poimensko, glasujemo. drugi del konec glasovanja. Dr drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deveti odstavek, prvotno besedilo, prvi del za, drugi del oziroma se popravlja predsednik proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti odstavek, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 39 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Po 12. odstavku amandma 40 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po odstavku 13. Amandma 10 za glasovanje. Proti? Vzdržani? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Odstavek 13, prvotno besedilo v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Po 16. odstavku amandma številka 5. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 17, amandma 16, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 17, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti prosim, da glasujete proti. Vzdržani. Sprejeto. No, v redu, lahko preverimo, ampak je sprejeto. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, imeli ste prav ampak morate pa vsi glasovati in dvigati roke, sicer je težko ugotoviti rezultat. Zdaj podstavek 18. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani, sprejeto drugi del za proti vzdržani, sprejeto po odstavku 23, amandma 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma številka 4 po odstavku 27 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amadma številka 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno po odstavku 28, amadma številka 6. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Po odstavku 29, amadma številka 2. Za. Proti. Vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. V redu, bomo preverili. Amandma številka dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ampak še enkrat ponavljam, vsi morate glasovati, sicer je zelo težko od tukaj priviriti. Amandma 18, odstavek 30, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 45. Za. Proti. Kdo vzdržani? Zavrnjeno. V redu, preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, vsaj enkrat. Po odstavku 30, amandma številka 3, za, proti, vzdržani. Preverimo, ampak številni poslanci ne glasujete. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 17 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. V redu preverimo. Amandma 17 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 31. Prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 21. Po odstavku 31. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Amandma 46 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Po odstavku 33. Amandma 7 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 22 za. Proti sproti vzdržani, sprejeto. Amandma 47, odstavek 34, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 48, za, proti, vzdržani, zavrnjeno po um, navedbi 9, 11 proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 24 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 25 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 26 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 27 za proti vzdržani zavrnjeno proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 28 za proti. Vzdrž, vzdržani zavrnjeno. Amandma 29 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Po uvodni izjavi i amandma 12 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 13 za proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno se mi zdi. Amendma 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amendma 31, glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po uvodni izjavi L, amandma 1 za proti, vzdržani. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo o amandmaju številka 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Amandma 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 32. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uh, uvodna izjava Q. Amandma 33. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava T. Amandma 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o celotni resoluciji za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predrok resolucije odbora Libe o razmirah v sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji. E, najprej prvotno besedilo odstavek 31, to je za proti vzdržani sprejeto po četrtem odstavku. Amadma številka 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je to zavrnjeno. Na to po petem odstavku eh, prvotno besedilo za proti, vzdržani, sprejeto odstavek 9 v treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadva številka 6, eh, odstavek 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno odstavek 12, glasujemo o prvotnem besedilu poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Po um, citatu 24, amadma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amadma številka 2 za, V redu, bomo preverili, glasujemo. E, konec glasovanja zavrnjeno. Amadma številka dve. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amadma številka tri. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Uvodna izjava B. Amandma 4 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Glasujemo o celotni resoluciji. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Da se končamo, kolega. Nam je kolega Rima.